In uh, mislim, da je ravno zahvaljujoč belgijskemu predsedstvu uspelo zdaj privesti do kompromisa, ki je spremljiv za nas vse. Hvala lepa, s tem zaključujemo razpravo. Glasovanje bo potekalo danes opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje za komisijo in sicer o krizi v živinorejski panogi v EU. Besedo zato najprej dajem avtorjem vprašanja. Bi pa bilo smiselno, če bi komisija morda bila pripravljena tudi slišati avtore. Prva na seznamu je gospa Herenc Garcia, dve minuti gospa predsednica in muchas gracias al señor. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala tudi komisiji za prisotnost danes in tudi za občutljivost komisije do pomislekov parlamenta na tem področju. Švinoreja je zelo izpostavljena krizi, ki zadeva evropsko, evropsko kmetijstvo. To je iz več dejavnikov. Visoki vstopni stroški neravnovesja v prehranski verigi in pa porast čen, cen žitaric. Evropski živinorejski sektor se seveda sooča s svojimi problemi, tako kot drugi sektori, ampak tu je še ena eh, dodatna ovira, namreč visoke investicije, ki bodo potrebne. Komisija bo namreč kmalo pripravila svoje sporočilo o reformi SKP, zato mislim, da je vsekakor pravi čas, da izrazimo solidarnost in pomisleke v zvezi s tem sektorjem v naši državi, v Španiji, v drugih državah. Kajti govora tu o strukturni krizi. Vse više cene žitaric so še nadalje poslabšale razmere, ki so tako ali tako že slabe kar nekaj let. Statistika namreč kaže, da se kar nekaj uh, živinorejskih gospodarstv opušča in obenem pa prihaja do povečanja popraševanja v svetu. Tako da zanima me, kakšne ukrepe namerava Evropska komisija izvajati na tem področju, kaj ti gre za zelo specifičen sektor in zanima me, kakšne ukrepe imate v mislih, tržne ukrepe in druge ukrepe za preprečevanje drugih negativnih učinkov, kaj ti intenzivno kmetijstvo, intenzivna predelava, ki spoštuje okoljske standarde, ne bi smelo biti hm, kakorkoli kaznovano. Kar zadeva krmila, eh, je tu potrebna nekoliko večja liberalizacija. Ob koncu pa naj še povem, da to vprašanje ne zadeva perutnino in pa prašičje meso, kajti ti sektori niso deležni neposredne podpore. Gospod Nikolson, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej ne povem, da pozdravljam dejstvo, da o tem vprašanju danes tu razpravljamo. Mislim, da je pravi čas za to. Trenutno živinozemljski sektor v EU doživlja velike težave zaradi vse večjih stroškov proizvodnje, konkurenca eh, zaradi uvoza iz tretjih držav, držav in pa razne težave, ki jih imajo za vse večjimi stroški za proizvodnje. Eh, krvo. Zaradi slabih razmer v Rusiji, zaradi slabega, slabe letine v Rusiji je pomembno, da uvedemo ukrepe za tako imenovane proteinske eh, polščine in več jih moramo predelovati sami, ker smo preveč odvisni od tretjih držav. Zdaj smo prisiljeni uvažati eh, veliko Eh, krme. In eh, mislim, da je pomembno, da se, da pro, da se zavedamo, da proces odobravanja novih oblik GSO-jev v uvoženi krmi traja predolgo. Če se to ne bo zgodilo, bodo cene vse više, negotove in eh, splošno negotove za ta sektor bo trajala še dolgo časa. Naj nakratko tudi omenim, kako te razmere vplivajo na sektor perutnine in pa prešireje. Kmetje na tem področju imajo tudi velike težave, saj cene eh, rastejo, eh, cene krme rastejo, eh, cene mesa pa padajo. Zato je potrebno uporabiti vsa orodja, ki jih ima komisija na voljo, da razmere popravimo. Proizvajalci eh, govejega mesa mm, in drobnice imajo enako težave. Um, na koncu koncev pa treba povedati, da se moramo zavedati, da bo potrošnik tisti, ki bo plačal, kajti če bodo vsi kmetje nehali proizvajati, bo treba vso to hrano uvažati z vsemi problemi, ki jih to eh, povzroča, tako da potrebujemo zanesljivo dobavo hrane eh, na naši interni ravni, sicer bomo preveč odvisni od eh, tujih dobaviteljev. Gospa Garcia Perez. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dobičkonosnost živinoreje je neposredno povezana z cenami krme. Odločitve proizvajalcev krme za živinoreje so vse bolj težavne. Najbolj prizadet je sektor prašičereje in povečanje cene krmil, ki predstavlja 60 odstotkov proizvodne cene, je seveda nekaj, kar ima veliko pliv na cene. Prišlo je tudi do povečanja eh, cen v zadnjem času. Ne zato, ker eh, ni dovolj ponudbe, ampak zaradi špekulativnih mm, pojavov na trgu. In s to špekulacijo se moramo soočiti s politiko, ki bo spodbudila Eh, strateške zaloge in zato pozdravljamo intervencijske ukrepe na trgu žitaric. Mislim, da moramo temu sektorju pomagati in sicer na način podoben načinu, ki smo ga obrali leta 1995. Ključno je, da se zmanjšajo ti vstopni stroški, kajti povečanje stroškov ne, bo, ne sme privesti do povečanja eh, potrošniških cen komisija se zaveda tega problema, ampak eh, ne ukrepa zares in zato se že veselimo novih ukrepov v okviru nove SKP. Preko fleksibilnih eh, tržnih ukrepov upam, da se bomo uspešno lahko borili proti špekulaciji in da bomo lahko tudi spodbudili konkurenco v teh eh, sektorjih in okrepili njihov pomen v vrednostni verigi. Prav tako bi tu pozvala k aktivaciji tistih ukrepov, ki so usmerjeni v izvozne subvencije in podobno. Komisija meni, da to ni potrebno, ampak v zadnjih mesecih smo priča upadu cen, odkupna cena za kmete je nižja, najnižja dejansko v zadnjih petih letih in zato mislim, da je skrajni čas, da komisija uporabi tržne ukrepe, ki jih ima na voljo. Hvala lepa. Besedo ima komisar Čološ. Hvala lepa. Svoj odgovor bi strukturiral v dveh delih, kajti problem sektora živinoreja je seveda povezan z razmerami na trgu žitaric. Bom pa potem tudi omenil mehanizme, ki jih imamo na voljo za sam živinorejski sektor. Torej, komisija zelo intenzivno spremlja razmere na trgih žitaric in tudi posledice, ki jih imajo te razmere na predelovalce. Cene žitaric so se bistveno povišale tekom poletja zaradi mm, nizke razpoložljivosti zalog, še posebej v črnomorskem območju. In e, tako so cene za nekatere žitarice porastle na več kot 200 dolarjev za e, tono. Vendarle pa so te vrednosti še vedno mnogo niže od rekordnih cen, ki smo jih imeli leta 2008 uh, višanje vrednosti evra napram dolarju, kar pomeni, da je evropski izvoz v tem trenutku manj konkurenčen, prav tako predstavlja negativen dejavnik za evropski trg. Na svetovni ravni pa kljub uh, upadu uh, samih zalog v Rusiji in na Ukrajini, na svetovni ravni torej so zaloge enake oziroma primerljive z lanskimi leti in povprečna vrednost naj bi bila 276 eh, milijonov ton. Če sem dodamo še zaloge pred začetkom eh, letošnje eh, žetve, imamo še 60 milijonov ton več zalog kot predvideno. Več kot 80 milijonov ton smo zdaj rezervirali za začetek programa 2011 za najbolj prizadete. Eh, preostalek teh eh, zalog pa bomo dali eh, na notranji trg v bližnji prihodnosti in s tem bomo začeli že ob koncu tega meseca. Prav tako smo opazili določeno meritev cen na trgu, ko je komisija najavila ta ukrep. Ta ukrep smo namreč nedavno že najavili na svetu. Interventnih ukrepov, torej v tem sektorju v tem trenutku ne potrebujemo, kajti, kot sem dejal, ne gre za problem pomankanja mm, zalog. Torej, visoke cene niso tu zaradi pomankanja ponudbe na trgu. Komisija seveda budno spremlja razvoj eh, razmer na trgu živinoreje, še posebej, ko gre za prečičarejo in pa perutnino. ključno v teh sektorjih je, kakšna je višina eh, cen krmil. In pogosto so cene previsoke. Cene prašičev za zakol eh, seveda so sezonske, nekoliko padajo, nekoliko nižje so, kot so bile eh, lani. In med junijem in avgustom 2010 je izvoz prašičega mesa porasel za 10 odstotkov, izvoz perutnine pa za 21 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Tako da kljub tem cenovnim težavam proizvajalci prašičega mesa in eh, perutnine lahko izvažajo. In to več kot lani. Ampak komisija bo še naprej spremljala razmere na trgu in eh, ko bomo menili, da je to potrebno in koristno, bomo seveda uporabili sredstva, ki jih imamo na voljo za. Eh, interveniranje na trg. Kajti v sektorju živinoreje imamo na voljo v tem trenutku dva možna ukrepa. Bodi si izvozno nadomestilo, bodi si eh, skladiščenje. In glede na to, da so svetovne cene dokaj visoke, eh, je izvozno nadomestilo v tem trenutku eh, neprimerno. Lahko potem pride do slabše konkurenčnosti zaradi razmerja med dolarjem in evrom, ampak to je nekaj, kar zadeva celotno gospodarstvo, ne samo kmetijstvo. Ampak kot rečeno, zadevo bomo spremljali še naprej in eh, na tej osnovi bomo ugotovili, ali bo prišlo morda do presežkov na trgu skupnosti in potem bomo morda šli v zasebno eh, skladiščenje. Ampak zaenkrat tega, teh potreb eh, še ni ampak odvisno od razvoja razmer na trgih, pa seveda sem pripravljen analizirati možnost eh, uporabe teh ukrepov. Kar zadeva nestabilnost eh, cen, to je vprašanje, o katerem bomo govorili pri reformi SKP 2013, kjer nameravamo uvesti mehanizme, ki jih zaenkrat še nimamo. Predvsem eh, bi na ta način želeli odpraviti problem nestabilnosti prihodkov, kar zadeva transparentnost, to zdaj preučujejo skupaj s komisarjem eh, Tajanjem, namreč transparentnost v prehranski verigi, da bi ugotovili, kje bi morda določene, eh, bolj, določena bolj pojasnjena razmerja v tej verigi. Eh, pripomoglo k reševanju te problematike. Toliko za enkrat. Hvala. Hvala, gospod komisar. Zdaj prehajamo na razpravo in prosim vas, če se držite predvidnega časa za govor, sicer bomo pod velikim pritiskom, ko gre za eh, začetek glasovanja. Najprej gospod eh, Des v imenu skupine EPP. Vielen Dank, Frau Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi, da našnji predlog resolucije naj prispeva k temu, da zastavimo prave usmeritve za evropsko živinorejo. Hvala kolegici Esther Herans za to pobudo. Cilj tega predloga ni, da bi se Evropa izolirala ali da bi razdeljavili tržne zakone, temveč cilj tega predloga je, da se ustvarijo pravični tržni pogoji za evropsko živinorejo, tako da bo zagotovljena tudi zanjeljiva preskrba z živili za več kot pol milijarde ljudi in to tudi v prihodnje. Ne more biti tako, da je kmetijstvo v Evropi soočeno vedno z vsak dan z novimi predpisi glede proizvodne do vseh podrobnosti in da morajo kmetovalci izpolnjevati vedno nove obrazce, treba je upoštevati visoke eh, standarde glede varstva živali in tudi varstva okolja pri uvozu živil, pa to ne igra nobene vloge. Zato sem eh, vsem kolegicam in kolegom hvaležen, ki so se strinjali s tem, da je pri uvozu živil oziroma kmetijskih izdelkov v prihodnje treba gledati tudi na upoštevanje evropskih standardov pri varstvu živali, okolja in tako naprej. Gospod komisar, kot parlament vas popiramo pri tem, ne more biti tako, da ti standardi pri uvozu ne igrajo nobene vloge in zato moja poslanska skupina pozdravlja ta predlog in ga tudi podpiramo. Hvala za skupino SND, gospod de Castro minuto. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Tu smo danes, da zahtevamo od komisije, da poskrbi za ustrezne mehanizme eh, za Eh, trg in ki bo pomagal predvsem živinoreji. Torej, eh, že k malu naj bi dobili ustrezne instrumente za uh, trg mleka in mesa in sicer za celotno področje kmetijstva. Veliko ukrepov je možnih, da bi dali evropskim živinorejcem konkreten signal. Naprimer, za živinorejo bi bilo zelo dobro, da si ogledamo tudi prepoved določenih krmil eh, v živinorejstvu. Torej ta prepoved je bila uvedena zaradi eh, BSE-ja, vendar danes so vsi strokovnjaki mnenja, da je ta Eh, prepoved smiselna samo za prežvekovalce, ne pa za druge živali. Zato mislimo, da bi prepoved uporabe uh, kostne moke lahko bila odpravljena in mislim, da bi s tem imeli tudi bolj energetično hrano za določene živali. Sedaj pa gospod Ayward za uh, Eh, skupino Alde. Hvala lepa. Živinorejski sektor je pomembna tradicionalna kmetijska panoga, ki predstavlja dohodek za tisoče ljudi po Evropski uniji. To je bistvenega pomena za socioekonomski prispevek, ki ga da podeželjo Evropske unije. To je ključnega pomena v Evropski uniji. Irska je četrta največja izvoznica mesa na svetu. Visoke cene žit še zaostrujejo probleme živinorejcev, eh, probleme, ki jih bodo pred zimo tako ali tako čakali. Eh, naslednje bi želel izpostaviti. Nujno je, da komisija vzpostavi merila za in ukrepe za uravnavanje nihanja cen na trgu. Drugič je bistvenega pomena, da komisija okrepi okrepe za podporo živinorejskemu sektorju na zapostavljenih območjih. Naslednja reforma SKP se mora osredotočiti na ranljivost določenih delov živinoreje. Eh, potrebno je znižati administrativna bremena živinorejskega sektorja in ne nazadnje je potrebna tudi strožja regulacija, ko gre za oskr varno oskrbo s prehrano, okoljem in pa dobrobiti živali. Tukaj morajo veljati visoki standardi, vendar pa to ne sme naših živinorejcev postaviti v slabši položaj napram živinorejcem v tretjih državah. Komisija mora zagotoviti, da njihovi okrepi ne bodo postavljali evropskih kmetovalcev v slabši položaj in morajo še naprej podpirati živinorejski sektor v Evropske unije. Gospod Bove. Gospa predsedujoča, gospod komisar, 2007 so se povečale mednarodne cene žiteric in proizvodni stroški za živinorejce so prav tako povečali. 60 do 80 odstotkov večja obremenitev za živinorejo, 700 evrov na mesec za življenje. Ali moramo počakati na naslednjo krizo, ki bo popolnoma uničila evropske živinorejce? E, cene v e, trgovinah so veliko više kot dobijo kmetovalci. Parlament eh, je že 3. septembra v resoluciji pozval, da komisijo najhitro ravna eh, in da prepovi, da se tako eh, torej prepovejo preveč nizke cene in predvsem, da se zagotovi tudi večji nadzor na mednarodnih trgih in prodaja. Eh, in živinorejci seveda si želijo, da se skupna organizacija trga okrepi, samo tako bo možno zagotoviti dolgoročne cene za te izdelke. Komisar Sološ bo naslednji teden predstavil eh, svoj predlog in živinorejce mora dati jasne odgovore, da bo Evropa vjerodostojna, ker potrebuje kmetovalce. Gospod Počehovski za skupino ICR. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Zelo me veseli, da se ukvarjamo z razmerami v živinorejskem sektorju, kajte razmere so resne. Rad bi opozoril na problem, kateremu je namenjena točka 15 osnutka resolucije, namreč dobro počutje živali. Standardi dobrega počutja živali morajo biti zavezojoči, treba jih je še okrepiti in eh, prepričan sem, da je potrebno v živinoreji živalim omogočiti najboljše možne pogoje. Ampak eh, dobro počutje, dobrobit živali je nekaj, kar gre na strošek samih pridelovalcev in eh, problem je ne lojalna konkurenca, kajti v EU uvažamo meso iz tretjih držav, ki ne spoštujejo nobenih, nikakršnih standardov dobrega počutja živali. In zato se strinjam, ja, moramo uvajati te standarde pri nas, ampak enako moramo zahtevati te iste standarde od vseh tistih, ki svoje mesne izdelke eh, izvajo, eh, izvažajo oprostite, na evropski trg iz tretjih držav. Hvala lepa, gospod Lehajrik. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Mislim, da moramo potegniti eh, nauke iz dosedanje politike in treba je prekiniti s to popolno liberalizacijo eh, kmetijskih trgov, kajti to pomeni, da živinorejci eh, zaslužijo 700 do 800 evrov na mesec, 700 do 800 evrov na mesec, medtem ko se cene v malo prodaji višajo in celo za 40 odstotkov so se zvišale. Prav tako je potrebno odpraviti zlo namerno oziroma nelojalno konkurenco Eh, iz držav Merkosur, kajti to bo uničilo cele regije v Evropi. Zato morate imeti pogum, da zavarujete evropsko kmetijstvo in da se odločite, da boste zaščitili usodo naših kmetij v okviru STO. Zauzemite se za regulirano proizvodnjo in zauzemite se za prepoved eh, te eh, konkurence na nož znotraj Evrope same in stabilizirajte Eh, cene, kajti treba je storiti nekaj, da se odpravi eh, ta res katastrofalna špekulacija na trgu žitaric. Eh, razmere so nujne, drame se odvijajo na podeželju in mislim, da vse to lahko samo diskreditira evropski projekt. Gospod Skota v imenu Evrope svobode in demokracije. No. Hvala, gospod pred, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi zvišanje cen žitaric eh, vpliva na eh, prihodke živinorejcev, predvsem pa to vpliva tudi na potrošnike in to opažamo tudi v Italiji. Eh, in v Italiji je tako, da smo letos poleti imeli tudi hude padavine in se je zaradi tega pridelek dodatno zmanjšal. Torej in Zato je tudi težko seveda zagotoviti skladiščenje žitaric. E, kot rečeno, podnebne spremembe so privedle do zvišanja cen za žitarice, ki se uporabljajo kot krma in to je povečalo tudi proizvodne stroške in zato mora komisija na vsak način zelo hitro sprejeti ukrepe tudi z intervencijami na trgu, ki bodo pomagali živinorecem. E, eh, Predvsem pa mora eh, komisija preprečiti tudi špekulativno prakso na trgih in zagotoviti tudi podrošnikom pristne proizvode, ki so uh, poštene, po poštenih cenah in visoke kakovosti. Hvala, sedaj pa gospod Dodd za nepovezane poslance. Minuto in pol. Hvala, predsedujoča komisar, kolegi. Pozivam parlament naj podpre to pomembno resolucijo, ki jo danes obravnavamo. Za tiste, ki smo iz podeželskih volilnih okrožij, je jasno, da trenutna situacija, v kateri so se znašli živinorejci, ni trajnostna. Če ne bomo popravili teh problemov, ki jih omenja resolucija, se bomo soočali z višjimi cenami prehrane in bomo še bolj odvisni od uvoza iz tretjih držav. Države kot so ZDA in Kitajska se vedno bolj zavedajo pomembnosti varne oskrbe s prehrano in zato krepijo svojo podporo živinorejskemu sektorju. Um, dokler bodo rasle cene krme in bodo rasle eh, administrativne obremenitve, se bo zgodilo, da bodo kmetje opuščali podeželje, aktivnost se bo ustavila in to bo vplivalo tudi na proizvodnjo evropske, eh, hrane v Evropski uniji. Ključnega pomena je, da prepoznamo pomembno zvarne oskrbe s prehrano in pa vrednoto živinorejcev v Evropi. Trenutni trenutna pogajanja z eh, blokom Dekuser imajo destabilizacijski vpliv na varno skrbo s prehrano. Višajo se cene in živinorejski sektor se še bolj bremeni z eh, temi pogajanji, s temi pogovori. Odsoten je tudi komisar za trgovino v teh pogajanjih in zato irski kmetijstvo kmetovalci menijo, da je to lahko samo um, negativno za oskrbo s prehrano v Evropi in pa za položaj živinorejcev. Hvala lepa, sedaj pa posamezni govornik je najprej gospod Nikolašku za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar. Treba povedati, da niso kmetje, ampak eh, predvsem potrošniki tisti, ki so prve žrtve te krize cena hrane predstavlja približno 80 odstotkov cene eh, surovin in eh, pridelovalci preprosto nimajo možnosti, da bi imeli in dosegali prihodke, kakšni se zaslužijo, kajti potrošniki so tiste, ki pač plačujejo eh, določeno ceno. Eh, največji delež prihodka oziroma dobička pa odpade na trgovce. Eh, Zdaj imamo splošno krizo, eh, prebivalstvu je upadla kupna moč in eh, zato imajo predelovalci težave zagotavljati krmo za živali tekom eh, zime. Zato, da bi ohranili cene na nekih razumnih ravneh, je potrebno sprostiti intervencijske zaloge. Zato me veseli najava gospoda komisarja v tem. Eh, smislu. Prav tako se strinjam s tistimi kolegi, ki so danes dejali, kako pomembno je eh, in uporabljati tudi GSO-je, da se na ta način ohranja uh, ustrezna kakovostna krma tudi tekom zime. To vprašanje je sveda vezano tudi na reformo SKP. Ta politika mora biti močna, dobro financirana s strukturnimi ukrepi, z ukrepi posodabljanja samega trga. Hvala, gospod Kapula Santos hvala gospa predsedujoča gospod komisar kolegice in kolegi vemo kake velike težave so trenutno na živinorejskem področju v Evropi, to velja še posebej za prašiče rejo. Veliko razlogov za to je in v besedilu resolucije so ti tudi navedeni vse je eh, odvisno od eh, tega, ker so se cene žitaric tako povič, povišale. Evropski parlament ne more enostavno ignorirati tih dejstev in zato je treba sprejeti takojšne ukrepe in uporabiti eh, obstoječe mehanizme zato čakamo na odločitev komisije. Nekateri ukrepi so bili že sprejeti in to se nam zdi tudi v redu, vendar ne zadostuje. Potrebujemo nove instrumente, ki vplivajo tudi kratkoročno, predvsem pa je treba preprečiti špekulacije. To je povedal tudi komisar in tudi meni se to zdi zelo pomembno. Vendar potrebujemo tudi dolgoročne rešitve v povezavi z novo skupno kmetijsko politiko, ki se trenutno oblikuje. Komisijo prosim, da upoštiva priporočila iz naše resolucije, ki je podpira več političnih skupin, ker smo mnenje, da je treba hitro ravnati. Gospod Hojsling za eno minuto. Ja, Gospa predsedujoča, gospod komisar, krizo je treba rešiti, o tem ni dvoma, vendar tu se ponujajo modeli, ki jih, eh, s katerimi se ne strinjamo. Eh, olajšati uvoz eh, genetske soje ne bo prispevalo k eh, rešitvi krize na področju živinoreje. Nasprotno, v Evropi moramo spet začeti s proizvodno beljakovinskih krm. 75 eh, odstotkov teh krm prihaja iz tujine in to moramo spremeniti. In ne vem, zakaj nekateri postavljajo pod vprašaj kompromis, eh, za katerega so se vsi prej dogovorili. Torej gre za uvoz eh, soje. V Evropi moramo razpravljati tudi o tem, kakšno živinorejo si želimo. Vedno prizadene kriza najbolj male kmetije. Po drugi strani pa se v Evropi razvija industrijsko kmetijstvo, industrijska živinoreja, ki ni eh, prijazna do živali. In še zadnja točka, ki me zelo čuti iz, eh, čudi iz tega kmetijskega proračuna, se naj premesti 450 milijonov evrov k eh, projektu ITER, k jedrski fuziji. In tudi tu sprašujem komisarja. Gospod Brun, za eno minuto. Hvala lepa. Rastoče cene živalske krme povzročajo nestabilnost evropskega kmetijskega sektorja. Nihanja cen imajo negativen vpliv na že tako ali tako krhko živinorejsko in pa kmetijsko industrijo. Globalni trg je doživel eh, nedavno rast cen žit in uh, to ima negativne posledice za ta sektor. Komisija mora predložiti predloge za stabilizacijo živinorejskega sektora in pa stabilizacijo cen. Veseli me, da komisar razmišlja o novem inštrumentu, ki bi omejil nihanja cen leta 2012 in 2013. Mislim, da potrebujemo takšne ukrepe. Thank you, Gospod Egno. Hvala, predsedujoča. Podpiram to, kar je povedala gospa De Castro o kostni moki. E, tudi britanski sektor se trenutno sooča z visokimi cenami krme in e, to še poslabša administrativna bremena, ki nam jih nalaga Eh, komisija, tako naprimer elektronska identifikacija ovac. Eh, to nam ne pomaga ne v Evropi in tudi za tretje države to ne velja. Potem eh, imamo tudi prepoved gojenja perutnine v baterijskih kletkah, medtem ko za tretje države to spet ne velja. Več kot 400 milijonov funtov smo porabili za to, da bi skušali izpolnjevati vaše ukrepe. Eh, hkrati pa Evropska unija začenja dvostranske pogovore z Merkosurjem in mi zaradi tega nismo zadovoljni. Hvala lepa, gospod Gladfelder, za minuto in pol. Za alotenje ste šagozota vašega nokšok okovom torej na področju živinoreje, je prišlo do krize in razlogov za to je več. Eh, res je, da je eden od razlogov eh, nelojalna konkurenca. In, eh, in to je povezano tudi z nevarnostmi trgovine v okviru Merkosurja. Želim povedati nekaj o zvišanju cin žitaric. E, to sem povedal že večkrat tudi v Evropskem parlamentu, vendar Evropska komisija je ostala nedejavna. En razlog za ta pojav je, da se zmanjšujejo intervencije. Moramo videti, da je trgovina z žitaricami ne samo po svetu, temveč tudi v državah članicah Evropske unije v rokah nekaterih velikih eh, podjetij. Evropska unija tu noče intervenirati in to seveda povečuje, ta, povečuje po, eh, špekulacije in to je nevarnost za živinorejce, pa tudi za potrošnike. Stroške za to plačuje Evropski davkoplačevalec. Sredstva za intervencije 2004-2005 eh, je EU oziroma interventne zaloge prodala z velikim dobičkom. Um, Čli, cene, cene, cene žitaric predtem so bile nizke. Če bi EU takrat kupila žito, bi to lahko danes prodajala z velikim dobičkom. Vendar e, s tem ne izgubljamo samo dobička, temveč ne moremo pomagati držav v stiski, kot so naprimer Pakistan. Gospod Tabajdi. Torej, torej eh, kar z, želim eh, podpreti pobudo komisarja Čuloša, da je treba nekaj narediti proti globalni volatilnosti cen. Torej, v EU moramo razviti nek zaščitni mehanizem. Drugič, eh, cene žitaric so šle v nebo. Krmila so se zelo Ehm, podražila in v Evropi imamo premalo eh, beljakovinske krme. In o tem bomo tudi še pripravili poročilo, vendar obstaja tudi še dodaten vidik eh, te krize in sicer eh, nekako so izkrivljeni mehanizmi podpore Eh, proizvajalci eh, žita dobijo več kot živinorejci. In živinorejci so v zapostavljenem položaju v primerjavi z eh, trgovci oziroma s klavnicami in tudi pri okoljskih zahtevah imamo zelo visoke standarde in tudi to, zato morajo plačevati živinorejci in kmetovalci. Gospod Dorfman za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar Čuloš, kolegice in kolegi. Želim se zahvaliti kolegici Garciji za to pobudo in želim opozoriti na posebno, eh, poseben položaj živinorejcev v hribovskih območjih. Mislim, da obstajajo pogosto alternative k živinorejstvu, vendar v hribovskih eh, območjih temu ni tako, ker se ta območja enostavno zapuščajo, če ni možna živinoreja. In to, s tem se spremeni tudi krajina in s tem se eh, zmanjšuje tudi raznolikost vrst in mlično gospodarstvo igra pri tem posebno vlogo, kajti v teh ribovskih območjih ob močjih eh, eh, mlekarstva ustvarja tudi prihodek. In zato moramo pri SKP, SKP gledati predvsem na naslednje. Treba je upoštevati še posebej tudi hribovsko kmetijstvo in treba je ustrezno podpirati kmetovalce. Potrebujemo tudi še naprej fleksibilen drugi stebr, kjer bo možno uh, še posebej podpirati um, hribovske kmetije in tretjič potrebujemo politiko kakovosti, ki upošteva proizvode, ki prihajajo z uh, eh, hribovskih območij, tako da bomo lahko dosegli tudi dodano vrednost za te izdelke iz teh območij. Gospod Alves, za minuto. Hvala lepa. Zdi se, da se gibljemo v smeri novega blagovnega mehurčka. Svetovne cene so se povišale za 6 odstotkov, imamo tudi rasti cen na področju krme. Vse skupaj pa povezano tudi z javnofinančnim primankljajem in pa visokimi obrestmi številke iz žitnih trgov rastejo in eh, dosegli smo rekordne cene za nakup soje in pa pšenice. To se čuti tudi v realnem gospodarstvu, čeprav je to leto, kjer imamo rekordne zaloge žit. To postavlja naše živinorejce v zelo hud položaj. Zaradi krize ne bodo zdržali vpliva rasti cen. Končno moramo končati finančne špekulacije, ko gre za trg za hrano. Zanima me, kaj bo komisija naredila za to, da se bori proti temu. Gospod Antan, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoče, gospod komisar, soštovani kolegi. Kakšen svet je ta svet kmetijstva? Pred enim letom smo tu v tej pokrožni dvorani vsi obžalovali razmere v celotnem kmetijstvu. Zdaj gre enemu eh, sektorju slabše kot drugemu, eh, ampak seveda treba vedeti, da obstajajo hujši, hujše razmere tudi na drugih področjih. Predključno vprašanje je nesposobnost kmetijstva, da na potrošnika prenese svoje stroške. Kaj to pomeni? To pomeni, da moramo, kot je bilo rečeno že danes eh, tekom eh, dopoldneva, da omogočimo proizvajalcem, da svojim kupcem, še posebej velikim trgovcem, eh, na nek način eh, usilijo to, da prevzamejo te stroške. Desetletja smo govorili, da južnoameriške države vlečejo cene na vzdolj in zdaj v teh državah cene rastejo, mi pa smo nesposobni to na nek način odraziti tudi pri naših proizvajalcev. Ja, stroški so se dvignili, ampak vendar je treba veriti, da se sami stroški proizvodnje ne dvigujejo. Prav tako so zelo različne cene stroškov v različnih državah. Ampak dumping, ki obstaja med našimi državami, vse to tudi prispeva k destabilizaciji ceni. Mislim, da mora Evropa reševati to vprašanje. Ja, treba je najti rešitve, kajti proizvajalci žitaric v Evropi se zavedajo eh, razmer, v katerih so njihovi ključni kupci, to so eh, živinorejci in so pripravljeni iti v pogodbeno eh, razmerje z njimi. Vprašanje je, ali ste pripravljeni vi, gospod komisar, podpriti takšno politiko. Gospod Kelly, za eno minuto. Hvala lepa, kolegi, komisar. Ponovno razpravljamo o tem, kako dohodke kmetovalcev uničujejo trgi, ki so disfunkcionalni in uh, doživljajo takšne šoke, kot je nenadna rast cen žit. Um, čas je napočil, da končno ukrepamo proti temu. Komisar ne vzame na znanje, da, naj, uh, da ta hiša poziva k ustreznim ukrepom v okviru SKP za leto 2012 in pa 2013. S, položaj kmetijskega sektorja se slabša, naša proizvodnja goveda je podkopana zaradi uvoza iz tretjih držav. In tudi samo zadostnost eh, Evropske unije, ko gre za žita, postaja hud problem. Ne samo za uh, prehrano, ampak tudi za živinski sektor. Uh, Kot parlament moramo posredovati, ko je situacija nujna in odkrito povedano, gospod komisar, naša živinoreja nujno potrebuje nove ukrepe. Hvala lepa, sedaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye. Veliko se vas je prijavilo k besedi. Zaradi časovne omejitve uh, bom dovolila samo pet govornikov. Time in to politično eh, uravnoteženo. Prosim, da se vsi držite časa za govor, tako da bo imel čas za odgovor tudi komisar. Prvi je na vrsti gospod Kalenovski. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Razmere v zadnjem letu kažejo, da je potreben ustrezen, ustrezna raven eh, zalog hm, hrane za zagotavljanje varnosti prehrane. In to seveda mora biti podvrženo odločanju na ravno Unije. Zelo pomembno vprašanje je tudi iskanje novih virov beljakovin. To je zelo pomembna usmeritev in eh, zato moramo promovirati eh, pridelavo beljakovinskih poščin. Ampak zavedajmo se, da je naša ključna obveznost tudi to, da omogočamo kmetom eh, dostop do določenih dohodkov in zato mislim, da moramo dovoliti določeno eh, minimalno raven GSO-ja v krmi, kajti nična toleranca postavlja pod vprašaj celotno eh, verigo. Hvala lepa, naslednji gospod Parsinos. Hvala lepa. Trenutno v živinoreji obstajata dva pola. Po eni strani imamo monopole, ko gre za žitarice. Videli smo, kakšne negativne posledice lahko ima to. Naprimer v Indiji smo videli ta primer. Po drugi strani pa se dogaja, da smo leta 2008 imeli največjo proizvodnjo žit. Istega leta pa smo imeli tudi največjo krizo žit krizo prehrane, ki je privedla celo do tega, da so umirali ljudje. Na to neravnovesje se moramo osredotočiti. Potrebno je dati na razpolaga dovolj, eh, dovolj sredstev, zato da, bo lahko, da bodo lahko živinorejci prezvali hrano tudi po spremljivih cenah. Gospa Bilbao. Živinorejci nosijo posledice krize. Krati morajo izpolnjevati hude zahteve, to draži njihovo proizvodnjo in to pomeni slabši položaj, ko gre za trgovanje s tretjimi državami. V okviru SKP moramo ponuditi jamstva za ustrezno financiranje po letu 2012 in 2013 tako da bomo zaščitili evropske kmetije. Drugič potrebujemo eh, trajnostne začitne ukrepe za živinorejski sektor in pa potrebujemo tudi podpore za kmetovalce v manj razvitih regijah. Istočasno zahtevamo, da se uvozi iz tretjih držav spoštujejo evropske standarde, tako da ne bo prišlo do nelojalne konkurence. Prosim komisijo, da naj zaprosi, da naj brani evropski živinorejski sektor v vseh mednarodnih forumih. Če ne bomo sprejeli teh ukrepov, bo sektor v Evropi izginil, mi bomo pa odvisni od uvoza iz tretjih držav. Gospod Stevenson. Gospa predsedujoča, hvala kriza živinorejskega sektorja zelo prizadela kmetovalce na škotskem in veliko bi lahko naredili za to, da jim pomagamo. Najprej bi lahko zmanjšali administrativna bremena. Norost je, da jih vedno bolj administrativno obremenjujemo, naše kmetovalce. Eh, ko gre za naše konkurenčne živinorejce izven meja Evropske unije, pa ne spoštujemo teh eh, kriterijev uvažamo prehrano, ki je proizvedena po takšnimi pogoji, ki bi bili kriminalni v Evropski uniji, visok strošek izpolnjevanja administrativnih bremen se ne odraža v cenah, ki jih dobijo naši živinorejci. Britansko meso se sedaj prodaja pod ceno proizvodnje in uh, kmetovalci izgubljajo približno 260 funtov na kravo. Eh, to je potrebno končno ustaviti. Hvala lepa. Gospod Ferrera. Hvala lepa, gospa predsedujoča, komisar. Porast cen žit je še bolj zaostril krizo v živinarejskem sektorju. Skupna kmetijska politika ne zagotavlja pravičnega dohodka majhnim in srednje velikim kmetijam. Dejansko ehm, sla, eh, slabo vplivajo na proizvodne stroške. Eh, in eh, razlogi za to so naslednji. Gre za špekulacijo na trgu prehrane. Vsi ukrepi, ki bomo sprejeli, nam ne bojo pomagali, če ne bomo prepovedali derivativov na trgu prehrane. Živinsk Eh, živinska industrija, eh, prehrambena industrija ne sme biti podvržena tržnim pravilom. Če to ne bomo zagotovili, bodo cene še naprej nihale in eh, bom priča bomo koncentraciji tisto malo velikih proizvajalcev, ki bodo prevzeli celoten trg. Hvala lepa, zdaj pa še komisar Čiološ. Gospa predsedujoča, zelo me veseli ta velik interes, ki vlada v Evropskem parlamentu za ta sektor, ki je ključnega pomena ne le za dobave na trg, ampak tudi za ustezno ravnovesje na, v našem eh, kmetijstvu. Številna vprašanja, ki so bila izpostavljena, bodo naletela na odgovor v predlogu komisije, ki ga bomo kajk malo objavili, kar zadeva prihodnost SKP. To so predlogi, o katerih bomo lahko razpravljali tudi tu v parlamentu. Eh, in sicer že prihodnji teden. Tu bomo brez dvoma obravnavali tudi vprašanje pravičnosti podpore različnim sektorjem, vključno s sektorjem živinoreje. In tu se bomo lotili tudi vprašanja podpore eh, živinoreji v območjih z najtežjimi predelovalnimi pogoji. Prav tako bomo obravnavali mehanizme za obladovanje nestabilnosti prihodkov. Bilo pa je tudi nekaj konkretnih specifičnih vprašanj, na katera bi želel na tem mestu odgovoriti. Problem cen žitaric in pa intervencijske zaloge. Ja, res je, nimamo več takšnih intervencijskih zalog, kakršne smo imeli v preteklosti, ampak to zato, ker so cene zdaj više. Intervencija na trgu torej ni upravičena, če so cene više. Zato mislim, da moramo razmišljati, razmisliti o drugih oblikah eh, intervencije na trgu kot eh, intervencijske zaloge. In zato mislim, da moramo razmišljati širše kot zgolj na evropski ravni, sploh upoštevajoč dejstvo, da je trg dan danes bolj odprt, kot je bil v preteklosti. Kar zadeva ITER, Ne gre za to, da ker nismo porabili del proračuna 2010 za kmetijstvo, da ga bomo zdaj preselili na ITER in da zanimamo sredstva za intervencijo na področju kmetijstva. Sredstva, ki gredo zdaj eh, za ITER, ne gredo na račun SKP, ampak ta sredstva so sredstva, ki so bila na voljo, ki pa jih nismo eh, porabili, zato ker se ni izkazala potreba za to. Ampak tudi s tem transferjem proračunskih sredstev vam zagotavljam, da imamo dovolj sredstev za izvedbo ukrepov, ki jih je potrebno izvesti. No in zaključil bi s tem, da povem, da vprašanje nestabilnosti cen in pa vpliv, ki ga ima razmere na trgu na nestabilnost cen, to je nekaj, kar eh, obravnavamo širše eh, v okviru eh, predelenih proizvodov in pa tudi primarnih proizvodov. To obravnava skupaj s komisarjem Barnjem. Kar pa zadeva prehransko verigo, tu bomo že prihodni teden imeli prvo razpravo skupine na visoki ravni skupaj s komisarjem Tajanjem, ker bomo obravnavali to temo. Tako hvala za enkrat, pripričam pa sem, da bomo v vseh teh temah eh, ponovno kmalo razpravljali, ko bomo eh, razpravljali o predlogih reforme SKP. Hvala lepa, gospod eh, komisar. Dobila sem štiri predloge resolucije. Razprava je zaključena, glasovanje pa bo potekalo v kratkem. za nekaj trenutkov prekinjamo sejo ocupen sus asientos, señorías. Dame, gospodje, prosim, če se lahko posedete, da začnemo. Dame, gospodje,